Dragi kolegi in kolegice, nadaljevali bomo sestankom. Vse vas lepo pozdravljam. Ni nas res ni nas tako zelo veliko, vseeno nas je veliko, le nekoliko smo raztreseni po dvorani. Dobro. V naši sredi pozdravljam ministra za vzgojo in izobraževanje iz Španije. Srečali smo se že na začetku predsedovanja Španije svetu, to je Angel Gabildo in špansko predsedstvo se je v zadnjih mesecih res posvetilo zadevam, ki so v pristojnosti našega odbora in prav vprašanja kulture in izobraževanja, pa tudi športno vprašanja so padla na plodna tla pri španskem predsedstvu. Ko ste bili predsednik eh, sveta, so bile sprejete zelo pomembne stvari. Ne vem, ali bo prišlo tudi do izvajanja, to je stvar prihodnosti. Tukaj bi omenila socialna razsežnost eh, education and training, potem tudi nova pobuda sveta in potem sodelovanje med univerzami in gospodarstvom. To so tri pomembne točke, ki so tudi neposredno povezane s strategijo 2020. Svet se torej je zauzel predvsem za to, da bi zmanjšali število tistih, ki prezgodaj končajo šolanje od 15 na 10 odstotkov. Tudi k temu ste prispevali svoj delež. Spoštovani gospod minister, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. In lepo zdrav vsem skupaj. Spoštovani gospe in gospodje, sedaj sem drugič v vaši sredi in rad bi poročal o rezultatih dela našega predsedstva. V zadnjih šestih mesecih smo skupaj z komisijo, državami, članicami in nekaterimi poslanci skušali doseči različne konsenze in eh, doseči tudi cilje, ki smo se jih zadali. Rad bi se vam zahvalil za vas trud, ki ste ga vložili v to delo in ki ste ga vložili tudi v izboljšanje področja izobraževanja v Evropski uniji. Vas napredek eh, v času enega predsedstva je eh, zasluga čisto vseh udeleženih. To je kolektivni dosežek in zato se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje, za vašo podporo prednostnim nalogam španskega predsedstva na področju izobraževanja. Že od prvih trenutkov ste nas podpirali. 16. junija 2010 pa smo imeli tudi uh, sestanek na temo strategije 2020 in tudi zato se vam zahvaljujem. Poznate prednostne naloge Evrope. In cilji španskega predsedstva so bili po eni strani uh, izvajanje, začetek izvajanja nove Lizbonske pogodbe in okrepitev gospodarskega sodelovanja znotraj Evropske unije. Zato, da bi se lahko bolj učinkovito borili s krizo in ponovno zagnali naše gospodarstvo. In gre za novo etapo tudi za Evropsko gospodarsko in monetarno unijo, ki stremi predvsem k stabilnosti in preprečevanju kriz v prihodnosti. Špansko predsedstvo je zelo evropsko usmerjeno in je storilo vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi predložilo model gospodarskega razvoja, ki bi bil bolj trajnostne narave. In to je model, ki izobraževanje in vzgojo uh, postavlja v središče vsega delovanja. 25. januarja sem bil tukaj v tem odboru in sem napovedal, da bo špansko predsedstvo veliko pomena polagalo na izobraževalne vrednote, kajti te so temeljnega pomena. Kajti v Evropi moramo imeti pred očmi predvsem državljanke in državljane in storiti vse, da bo politika izobraževanja v srčeki politik skupnosti. To je temelj za osebnostni in poklicni razvoj vsakega državljana. Zato je to eh, nujno potrebno za socialno kohezijo in blaginjo naših državljanov. Izobraževanje je tisti element, ki nam omogoča uh, boljše zagotavljanje enakosti, je najboljše orožje za boj proti revščini in proti socialni izključenosti. To je pravzaprav najboljša socialna politika. Januarja sem govoril o celi španskega predsedstva na področju izobraževanja in usposabljanja. To so bile štiri prednostne naloge. Predvsem želimo, da, smo želeli, da bi izobraževanje bilo v srcu strategije 2020. Želeli smo tudi spodbujati ključne kompetence, da bi lahko s tem spodbujali tudi nova delovna mesta. Poleg tega smo želeli vzpostaviti evropski prostor znanja, evropski prostor visokošolskega izobraževanja ter raziskav. Le to bi morali posodobiti. Sedaj pa se špansko predsedstvo končuje in zato moramo oceniti naše delo, videti, kakšni so rezultati. Zato sem danes tukaj ponovno med vami. Vi tukaj predstavljate evropske državljane in državljanke. Parlament je tisti forum, kjer se izmenjujejo mnenja, kjer je dialog, ki posluša in iz vseh razprav mora iziti nekaj pozitivnega. Tukaj je, je treba upoštevati državljane in to je bistvenega pomena za demokracijo. Sam sem prepričan, da pravzaprav govorim pred 500 milijoni evropskih državljanov in državljank. Kaj smo torej dosegli v zvezi s temi cilji, ki sem vam jih navedel? Izobraževanje naj bi bilo v središču strategije 2020. In oblikovanje te strategije je bilo prednostna naloga španskega predsedstva. Izobraževanje je ena pomembnih politik v skupnosti in vsi smo vedeli, da moramo storiti nekaj več na evropski ravni. Če želimo gospodarski in socialni model, ki bo bolj trajnosten, potem moramo razvijati družbo znanja in moramo razvijati vse, kar je povezano z izobraževanjem, kulturo, inovacijami in podobno. Od začetka predsedstva smo si skušali pogledati, kakšna bi bila vloga izobraževanja in usposabljanja v tej novi strategiji 2020. Tesno smo sodelovali z Evropsko komisijo pri pripravi te strategije. In na svetu ministrov za izobraževanje meseca februarja smo videli, da je temeljnega poven, pomena, da izboljšamo izobraževanje in vzgojo v Evropi in da je to globalni cilj naše strategije, zato da bi v končni fazi prišli do trajnostne rešitve za gospodarsko krizo. Na ministerskem svetu je bilo sprejeto stališče in. V tem stališču so eh, poudarili osrednjo vlogo vzgoje in izobraževanja za bodočo strategijo. Evropska komisija je objavila sporočilo na to temo meseca marca, ki vsebuje zelo koristne pobude in te pobude so bile neposredno povezane z izobraževanjem, naprimer digitalna agenda za Evropo, agenda za nove kvalifikacije in zaposlovanje. Na Evropskem svetu v parlamentu je bilo tudi govora o prvem osnutku nove strategije in takrat eh, je bil sprejet dogovor o glavnih elementih in o ključnih ciljih, med katerimi je omenjen tudi izboljšanje ravni izobraževanja. Eh, zato, da bi zmanjšali število tistih, ki prezgodaj končajo šolanje in povečali število tistih, ki imajo visokošolsko izobrazbo. Ministri so povdarili še enkrat vlogo izobraževanja v tej strategiji. Vendar smo se morali dogovoriti o odstotkih, ki naj bi jih Evropa dosegla leta 2020. Maja smo povdarili predvsem to, Kakšen je lahko naš prispevek za junijski Evropski svet? In zato, da bi izboljšali izobraževanje v Evropi v naslednjih desetih letih, smo se odločili, da je treba sprejemati določene dogovore. In uh, dogovorili smo se, da bi. Eh, prezgodne končanje šolanja zmanjšali na 10 odstotkov in da bi povečali število tistih, ki dosežejo visokošolsko izobrazbo. Um, tudi tukaj smo sprejeli odstotek in večina držav je podprla te sprejete odstotke. Združeno kraljestvo ni moglo podpreti teh odstotkov, zato ker nova vlada še ni bila oblikovana torej 26 držav, od 27 jih je podprlo ta dogovor in je podprlo um, stališče predsedstva, vendar ni prišlo do zaključkov sveta, kajti za to, da bi lahko sprejeli zaključke sveta, potrebujemo uh, soglasje, vendar tega nismo imeli. To smo potem predali predsedstvo Evropskega sveta in 17. junija so bili potem sprijeti številčni cilji za Evropo in sicer na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, podnebnih sprememb in socialnega vključevanja. To je zelo dobra novica, kajti kot vidite, je izobraževanje v to vključeno in to je bil tudi moj cilj. Izobraževanje pa je bilo prisotno tudi na drugih področjih. Sam sem prej omenil oba odstotka, ki smo jih predlagali, oba številčna cilja in izobraževanje sedaj prvič igra pomembno vlogo v oblikovanju evropskih politik. Zelo smo lahko veseli, da smo dosegli ta pomemben cilj. Leta in leta smo delali na tem in sedaj vidimo, da res prvič obstaja dejanska politična volja v Evropske unije za to, da bi spostavili to močno povezavo med izobraževanjem in gospodarstvom. Izobraževanje je v središču gospodarskih razmislekov in več let smo delali na tem, In sedaj smo mi končno lahko pokazali na rezultat tega vašega dela. Mislim, da je to bistvenega pomena za izobraževanje in usposabljanje. Kot sem dejal prej, je izobraževanje tisti najboljši element, ki lahko privede do socialne enakosti. To je danes še toliko bolj pomembno, kaj ti veliko oseb trpi zaradi socialne izključenosti, prav zaradi gospodarske situacije in zato je špansko predsedstvo toliko pozornosti v razpravah posvetilo prav socialnim vidikom. Februarja smo imeli neformalno razpravo o socialnih razsežnostih vzgoje in izobraževanja. In slišali smo različne ideje o razvijanju bolj vključevalnih izobraževalnih politik in bolj kakovostnih izobraževalnih politik. Govorili smo o možnostih zmanjševanja, izključevanja in brezposelnosti in ministri so sprejeli zaključke o socialnih razsežnosti vzgoje in izobraževanja. V tem besedilu države članice vabimo, da spremejo ukrepe za vse ravni izobraževanja, zato da bi izboljšali dostop do um, visoko kakovostnega izobraževanja in da se vse skupaj začne že pri otrokih, da se ključne kompetence začnejo razvijati v šoli. Tukaj gre za branje, za matematiko, za znanja, ki so nujno potrebna za to, da se lahko potem nadgradijo v odrasli dobi. Govorili smo tudi o oblikovanju določenih prehodov med etapami, zato da bi vsi, ki si to želijo, lahko imeli dostop do visokošolskega izobraževanja tudi s pomočjo finančnih um, injekcij glede tega smo dosegli konsens, vsi se strinjamo glede tega, da morajo izobraževalni sistemi sebovati socialno enakost in akademsko odličnost, kajti enakost in odličnost moramo vedeti, sta dva elementa, ki sta med seboj komplementarna in se nista v nasprotju. Potem neprestano izobraževanje, to je bil tudi ključni pojem. Bil sem torej tukaj januarja in se vam pojasnil, da moramo vzpostaviti jasno vez med izobraževanjem in zaposlovanjem. Vse socialne, politične in gospodarske spremembe ter nove tehnologije zahtevajo nenehno nadgrajevanje znanja. In vse življenje je treba delati na tem. In vse, kar se naučimo, eh, nam omogoča, da smo bolj fleksibilni in prilagodljivi na trgu dela. Meseca maja je svet ministrov sprejel določene zaključke o teh ključnih kompetencah in uh, nove zmožnosti za nova delovna mesta, tako je naslov uh, teh sklepov. Uh, in tudi to je del strategije 2020. Ta strategija govori o tem, da mora Evropa nekaj storiti za to, da si bo zagotovila prihodnost in da mora tukaj združiti vse vire in izboljšati ter graditi ključne um, spretnosti. Države članice so se zavezale, da bodo uh, izboljšale pridobivanje, razvoj in posodabljanje vseh teh sposobnosti in sicer na vseh ravneh izobraževanja in tudi učiteljem je treba pomagati pri tej spremembi paradigme. Videti moramo, kaj se da storiti tudi na ravni podjetij, recimo pri priznavanju vseh pridobljenih znanj, tudi v neformalnih postopkih, pa tudi kot sicer v vseh formalnih um, procesih izobraževanja. Tako tista primarna temeljna izobrazba, kot vse ostalo, je pomembno za to, da se um, nekako um, približata dve okolje, šolsko okolje in podjetniško okolje. Potem visokošolsko izobraževanje je bistvenega pomena tudi za izboljšanje gospodarske situacije. V prihodnosti špansko predsedstvo predlaga, da se poglobi evropski prostor visokošolskega izobraževanja. Govorili smo o modernizaciji univerz, to je predlagala uh, Evropska komisija. Meseca maja smo na ministerskem svetu sprejeli sklepe in povdarili, da je treba krepiti odnose s tretjimi državami za to, da izmenjamo talente in pridobljeno znanje. Potrebujemo mednarodno kulturo na raznih institucijah visokošolskega sektorja. In spodbujati moramo mednarodno razsežnost ter eh, socialno odgovornost univerz, s pomočjo sodelovanja med raznimi visokošolskimi ustanovami v različnih državah in spodbojanje mobilnosti državljank in državljanov med različnimi univerzami. Usklajevati je treba tudi različne pobude, ki obstajajo za to, da bi spodbujali razvoj mednarodnega visokošolskega študija v Evropi. Želimo storiti vse, da bi se znanje približalo družbi, da bi postalo vse splošen del družbe v Evropske unije. Želimo poglobiti ta evropski prostor znanja. Naj vas spomnim na to, da je Španija so predsedovala sestanku ministerske konference v Budimpešti in tudi uh, uh, follow-up skupini za Bolonijo. Uh, in smo točno videli, kakšni rezultati so bili doseženi v tem kontekstu. In tako smo lahko na uraden način spostavili evropski prostor visokošolskega izobraževanja. To je bilo v Budimpešti. Poleg tega so bili sprejeti dogovori in sporazumi glede mednarodne mobilnosti študentov in to ob upoštevanju Lovanske deklaracije. Do leta 2020 naj bi bilo vsaj 20 eh, odstotkov takšnih študentov, ki naj bi v času svojega študija določen del preživeli in študirali v tujini. S tem želimo razvijati to mrežo mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja. Potem novi evropski programi so tudi pomembni in preden zaključim, naj povem, da smo sprožili tudi druga vprašanja na tem področju in skupaj s komisijo smo si pogledali nove generacije izobraževalnih programov v Evropi. zato da bi jih lahko že omenili v strategiji 2020. Aprila na neformalnem svetu smo govorili o tej novi generaciji programov v luči strategije 2020. Moramo priznati, da smo že precej napredovali na področju vseživljenjskega učenja. Prišli pa smo do zaključka, da ta nova pobuda ne bi smela pravzaprav nadomestiti tega, kar že imamo v določenih programih, da vse pravzaprav dobro deluje, vendar moramo skušati najti različne skupne možnosti v luči nove strategije. Prav posebej smo ustrajali na pobudi mladi v gibanju, ki bi lahko bila koristna za krepitev vezi med obstoječimi programi in med strategijo 2020. Vendar smo vseeno povdarili, da je treba bolje vključiti mlade študente in vse druge zainteresirane posameznike ter organizacije in institucije ter predstavnike civilne družbe. Ne gre samo za to, da bi mi delali za nje, temveč moramo delati skupaj z njimi. Gospa predsednica, zadnjih šest mesecev je bilo garaških za nas in veliko smo dosegli na področju izobraževanja, vendar se zadeve tukaj ne končajo. In kot veste, naše predsedstvo se končuje, vendar potem bosta Belgija in Mačarska kot članici trija še naprej razvijali te stebre, ki jih najdemo v strategiji 2020. Sam bi se rad zahvalil raznim uradnikom in drugim, ki so nam pomagali pri našem delu. Tekom našega predsedstva zahvaljujem se tudi Evropskemu parlamentu in Evropske komisiji, še posebej komisarju Vasilju, državam članicam in vam vsem za opravljeno delo. Hvala lepa. Thank you. Hvala. Sedaj, ko sem vas poslušala, sem si mislila, kot da nas čaka raj. Torej, vse dobre, lepe zamisli sveta, ki so tudi zapisane na papirju, če jih bomo enkrat dokončno uresničili, bi to bilo, kot da smo v raju. No, vem, da ste vi samo eden od 27 terice, ampak vsakdo izmed te 27 terice mora reči mea culpa. Če pa je nekdo predsedoval ali predseduje svetu, potem si lahko predstavljam, da bo tudi v prihodnosti ohranil ta zagon za delo in so krivda, za financiranje programov, ki jih potrebujemo, programov izobraževanja za mlade, za kulturo in tako naprej, da bo torej to financiranje tudi doseženo. Hvala, gospod minister. Zelo zanimivo, videli bomo, kaj se bo od tega uresničilo. Gospa Hannibal. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni gospod minister, hvala, da ste nam tako jasno in podrobno povedali, kaj je tisto, s katerim se ukvarja špansko predsedstvo. Zelo dobro je, da je izobraževanje tako visoko na seznamu glavnih nalog. Zlasti za nas, naš odbor, je to seveda ena glavnih tem, s katerimi se ukvarjamo. <clears throat> Mnogo tistega, kar predlagate, je odlično socialna razsežnost izobraževanja in usposabljanja, potem razširitev možnosti dostopa do izobraževanja, povdarek na eh, pismenosti, matematični pismenosti in tako naprej. To je vse lepo in prav. Ampak vprašanje imam s tem v zvezi. V temle trenutku se soočamo po vsej Evropi z gospodarsko krizo. Vlade morajo krčiti javne izdatke. Kako torej vidite, da bodo vaše prioritete na področju izobraževanja predmet izvrševanja v tej gospodarski krizi? Hvala, Marija Barja Ekuče. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se ministru za to, da je danes popovdne prišel k nam v naš odbor. Na začetku španskega predsedovanja, ko je orisal cilje svojega predsedovanja, je poudaril izobraževanje, ki je v srcu vseh prioritet, tudi političnih prioritet Evropske unije. Mislim, da je to prav in uh, pomembno. Mislim, da je neka skupna tema v vseh teh politikah. Uh, ki ste jih eh, opisali, ki jo je moč znati. Če si ogledam sklepe sveta v maju, ugotavljam, da obstaja tukaj neka povezanost med temi temami. Ampak želela bi se dotakniti enega od konkretnih ciljev. Ta se mi zdi eden najbolj pomembnih gre za ukrepe za ustvarjanje novih delovnih mest v Evropski uniji. V Evropski uniji imamo ogromen problem zaradi brezposelnosti med mladimi. To je eden največjih problemov, najbolj perečih problemov danes. Zato moramo bolj usposabljati mlade in jim dati na ta način večje možnosti za zaposlovanje. Strinjam se s tistim, kar je pravkar rekla gospa Hannibal. Res smo sredi gospodarske krize in morali bomo varčno uporabiti sredstva, ki so nam na voljo, ampak gotovo to je ena od najbolj pomembnih ciljev. No, bomo videli, ali zaveze, ki jih je prevzelo predsedstvo na področju izobraževanja, bo nekaj, kar bodo nadaljevala tudi ostala dve predsedstvi, Belgijsko in Mačarsko. Tako da bodo vse te zamisli prišle v resnico, eh, v, v realnost. Uprostite. Hvala, gospod Fisas. Hvala, gospa predsednica. Oprostite, minister, ker sem nekoliko zamudil na vašo predstavitev. Hvala za vse podatke in informacije, ki ste nam jih dali. Sam pa imam dve konkretni pripombi v zvezi z bolonskim procesom. Govorili ste o svobodi Eh, gibanja študentov, torej mobilnosti, ki je zelo pomembna. In potem gre za mobilnost tudi pedagoškega osebja. Ali na tem slednjem področju smo dosegli kak napredek z mobilnostjo učiteljev in profesorjev? Tukaj je cela vrsta zapletenih zadev še, ampak mislim, da je treba zagotoviti tudi pedagoškemu osebju, da se lahko giblje in da lahko opravlja svoje funkcije na drugih eh, pedagoških inštitucijah. Predsednik Baroso je kar dosti govoril o mobilnosti. Mene pa malce skrbi tudi vseživljensko učenje. Zakaj gre? Gre za to, da se ne smemo osredotočiti samo na mlade, temveč tudi na starejše osebe, ki bi se želele še naprej usposabljati in eh, se zaposliti tudi kasneje v svojem življenju. Hvala. Berlinger. Hvala, gospod Berlinguer. Najlepša hvala, predsednica, najlepša hvala, gospod minister, za vašo predstavitev in za vaše prepričanja, kar zadeva pomembnost eh, izobraževanja v družbi znanosti in v zvezi z vsemi cilji, ki ste jih omenili. Sam imam podobno vprašanje, kakor uh, ga je postavila pravzaprav predsednica takoj po koncu vaše predstavitve. Gotovo ste vi prepričani v pomen te zamisli, ampak ko slišimo o tem, kakšne so prioritete izobraževanja, je vse lepo uh, zveneče, ko pa govorimo o realnosti, o izvanju v praksi, pa so stvari nekoliko drugačne. Ko se moramo odločati enkrat o proračunu, o finančnih sredstvih v ta namen, pa je izobraževanje žal na dnu seznamov. Nemčija, to sem z veseljem ugotovil, namenja 80 milijard evrov oživitvi gospodarstva in v tem proračunu, žal bi rekel, je edina proračunska postavka, sicer tista, ki je namenjena za izobraževanje, ki so jo povečali, ampak seveda je po mojem mnenju še vedno preniska ta postavka. Torej, če se odločimo, če se odločimo, da bomo zamisli uresničili v praksi, se da, očitno je to Nemčija sposobna narediti. Zdi se mi, da nismo še spre, začeli spreminjati naše izobraževalne modele, ki jih potrebujemo za družbo znanja, za novo družbo. V današnjem svetu ne potrebujemo zgolj delovnih mest, temveč potrebujemo visoko kakovostna delovna mesta. In če bomo v šolah eh, spodbujali kreativnost, bo ta se prenesla tudi v, naše družbo, v našo družbo. Omenili ste bolonjski proces, gospod minister. In tukaj ste izkazali odločenost za izvajanje tega procesa. Z vami se sicer strinjam, ampak vem, da obstaja cela vrsta ovir pri implementaciji, pri izvajanju. Eh, zlasti, če tukaj uporabljamo eh, pristop od zgore na vzdolj. Veliko slišimo od ministrov, od svetov, premalo pa v zvezi s tem slišimo o izkušnjah univerz, šol in tako naprej. Mislim, da tukaj potrebujemo bolj pristop od spodaj na vzgor. Univerzam bi tudi morali omogočiti, da podeljujejo ne samo nacionalne kvalifikacije in priznanja, temveč tudi evropske. Zanima me, kaj vi mislite o tem. Hvala. Zadnji v tem krogu bo gospod Papa Nikolav. Hvala, gospa predsednica. Gospod minister, najlepša hvala za to predstavitev rezultatov španskega predsedstva. Špansko predsedstvo se je resnično zavzelo za te cilje in za te napore se vam zahvaljujem. Sam pa imam konkretno vprašanje v zvezi s tem, o kateri so govorili že drugi. Ugotavljamo, da je pomembno podpirati mlade, jim dati nove priložnosti in moramo povezati visokošolsko izobraževanje s potrebami trga dela. To je tudi omenjeno v strategiji 2020 raziskave izobraževanje, usposabljanje so tam poudarjene in ugotavljamo, da bomo na področju informatike v naslednjih petih letih potrebovali veliko sredstev, da bi ustvarili 700 tisoč novih delovnih mest samo na področju informatike. Seveda bomo morali naše izobraževalne sisteme prilagoditi temu, tako da bodo naši mladi pridobili ta znanje in veščine. Tukaj seveda potrebujemo tudi angažiranost držav članic. Vedno znova govorimo o znani metodi, odprti metodi koordinacije. Sam sem bil poročevalec za uporabo te metode na področju dela za mladimi. Leta in leta imamo to uh, metodo, ampak koordinacija ni zadovoljiva. Nimamo nekih uh, dobrih rezultatov na tem področju in države članice še vedno niso dovolj prisotne v tem okviru. Na področju izobraževanja vendarle velja načelo subsidijarnosti. In tukaj se lahko dogovorimo o stvarih, ko pa je treba izvajati konkretno politiko v državah članicah, tega ne naredijo. Sedaj pa moje drugo vprašanje. Ali ste opazili te probleme v času svojega predsedovanja in če ste, kako se mislite, da je treba odzvati na nje? Hvala. Na zadnji je gospod Zver. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod minister, predsednik sveta. Eh, približno razumem vaš položaj, tudi sam sem bil leta dva tisoč osem, ko je Slovenija predsedovala, eh, vašemu položaju in dobro se zavedam vseh možnosti, ki jih imate, ki ste jih imeli in vseh ovir, eh, pri svojem delu. Cilje, ki ste si jih zadali in ki ste nam jih predstavili v začetku leta, Eh, so bili normalni in eh, eh, verjamem, da ste zadovoljni danes, ko ste podal poročilo o njihovem uresničevanju. Pa vendarle bi vas poskušal vprašati nekatere stvari ali pa nekatere dileme, s katerimi se srečuje evropski šolski prostor. Je veliko bolj pereč, kot se zdi na prvi pogled. V Evropi je približno 80 milijonov delovnih mest, za katere evropejci nimamo ustrezne izobrazbe. Torej, ena tretjina delovnih mest eh, nima eh, ustreznega kvalificiranega kadra, da bi jih upravljali. Torej, gospodarstvo eh, je dokaj prikrajšano. Gospodarstvo v Evropi ne more biti zadovoljno z formalnim šolskim sistemom, pa tudi z ostalimi oblikami izobraževanja, neformalnimi priložnostmi. Kaj napraviti v, takem, eh, v tej situaciji? Uvoz mladih učenjakov znanja iz eh, tujih regij je ena od rešitev. Lifelong learning je mogoče druga rešitev. Evropa mora, glede na to, da postaja ostarela družba, izrabiti popolnoma vse potencijale, ki jih ima. Ne iskati rezerve zgor pri, pri mladini, pri mladih. Uh, So še seveda drugi, in, eh, drugi pristopi ali pa rešitve, ampak ti so še veliko težji. To je, da moramo v Evropi oblikovati šolo za nov čas, ki ga živimo, za postindustrijsko družbo, ki zahteva nove kvalifikacije, drugačne kompetence, drugačen način poučevanja. In medtem ko do srednje šolske ravni v Evropi so države članice še kar uspešne, smo popolni poraženci na ravni tercijalnega izobraževanja. Bolonska reforma je slaba, ni učinkovita, visokošolski študij v Evropi je neučinkovit, članice premalo vlagajo v Evropi v študente, dvakrat manj kot v ZDA in dvakrat manj kot na japonskem. Kako bomo dosegli cilje, ki smo se jih zastavili v strategiji 2020? Še zlasti sedaj, ko v času krize Eh, države zmanjšujejo izdatke za izobraževanje. Torej smo v nekem eh, zelo čudnem času, času, ki ni naklonjen izobraževanju in istočasno v, živimo v času, ki najbolj potrebuje večji, večje investicije v izobraževanje. Eh, slednje, ravno reforma šolstva ki mora biti sicer permanenten proces, ampak bi morala biti nekoliko bolj radikalna, bo verjetno najtežje doseči. Še posebej eh, se strinjam s kolegom eh, Papa Nikolajem, ki pravi, da odprta metoda koordinacije skoraj da več ne zadošča za to, da bi se evropski sistemi hitreje harmonizirali in postali bolj primerljivi med seboj. A bo potrebno tudi kakšna direktiva na našem področju? Bomo videli, v prihodnje. Vsekakor pa bi bilo potrebno obuditi, kolikor v času vašega predsedovanja niste uspeli, pa morda eh, čaka to naloga naslednjo predsedstvo, belgijsko, obuditi evropski kvalifikacijski okvir, ki vsaj predstavlja neko formo, neko, neko kvir, ki dela šolske sisteme v Evropski uniji bolj primerljive. In primerljivost je predpogoj za to, da se lahko harmonično razvijajo. Hvala lepa. Vielen Dank. Ein ganzer Strauß von Fragen. Hvala. Cel šopek vprašanj ste dobili, gospod minister. Prosim, da poskušate na nje odgovoriti, kolikor se le da. Najlepša hvala, gospa predsednica, in vsem vam poslanke in poslanci. Vsi pravimo, da se dogaja sprememba v miselnosti dan danes, ko gre za izobraževanje. Krizna situacija seveda ni ravno uh, dobra za to, da ta spremembo paradigme naredimo. Izobraževanje pomeni usposabljanje, učenje, ampak seveda tudi poučevanje. In vsi se moramo naučiti nekaj naukov iz eh, preteklih napak. Če tega ne bomo naredili, bomo uh, sicer ugotovili, da so investicije v izobraževanje zelo drage, ampak še više pa je cena uh, neinvestiranja. Res je. Uh, investirati v znanje ni poceni, ampak investirati v neznanje, v ignoranco je pa seveda še večje razmetavanje s sredstvi. In nekatere države, ki so se šle to drugo politiko, že čutijo posledice. Glede na gospodarsko krizo, s katero se soočamo, je treba ugotoviti, da se ta pretvarja tudi v eh, gospodarsko in socialno krizo. In ravno zato je tako pomembno, da investiramo, vlagamo v izobraževanje in usposabljanje. O tem moramo biti prepričani, ampak to ni dovolj. Moramo biti tudi prepričljivi. To je še vedno bolj pomembno. Politični pogum potrebujemo za to. Eh, družbeni pogum potrebujemo danes za to, eh, da obranimo svoje prepričanja. Dobre argumente moramo uporabiti za to, kajti druge alternative ni. Nobene druge alternative za to krizo ni. Znanost, raziskovanje, usposabljanje, izobraževanje in kultura. To so osnovni temeli za izhod. Če kdo med vami ve za drugačen izhod, prosim, povejte nam, kajti sam sem prepričan, da so to eh, pristopi, ki nas bodo pripeljali naprej. In vsa 27-terica v Evropski uniji se mora tega zavedati, kajti vsi smo soglasno sprejeli nekatere odločitve na tem področju. No seveda med državami članicami obstajajo razlike, vendar. Kljub slabostim odprte metode koordinacije in kljub temu, da morda vsi preveč eh, egoistično branijo lastne interese, je treba vedeti, da smo skupaj v tej krizi in da moramo soglasno sprejeti uh, sklepe in rešitve za to, da se iz nje izkopljamo. Pripričan sem še v nekaj. Ko gre za zagotavljanje finančnih sredstev in za naložbe v izobraževanje in usposabljanje, moramo kot družba zelo koherentno in solidno se odzvati na nove izzive, izzive finančne in gospodarske krize. Tukaj potrebujemo nek pristop, boljši pristop. Dosti krat niso samo finančna sredstva problem, naša logika, naše razmišljanje je včasih eh, nekoliko neustrezno. Kot evropejci smo nenehno prepričani, da je treba konsolidirati naše argumente, naše Eh, logiko, eh, način razmišljanja in prepričati vlade, predsednike vlad, predsednike držav, da je to nekaj, kar je v srcu Evrope. Kljub temu, da imamo proračunske krčenja, kljub temu, da smo v tej finančni gospodarski krizi, sem prepričan, da če, ho če hočemo iziti iz eh, nje, morajo predsedniki vlad in držav vseh 27 članic biti prepričani, da ni drugega izhoda. In v novih proračunih, ko jih bomo sprejemali, upam, da bomo resnično od besed prišli do dejanj. Še nekaj je pomembno. Nove kvalifikacije res potrebujemo za nova delovna mesta. Finančna gospodarska kriza zahteva od nas, da sedaj preoblikujemo svoje kvalifikacije tistim delovnim mestom, ki jih potrebujemo, ki jih potrebujemo, če hočemo resnično oživitev našega gospodarstva. Torej ne smemo se odzivati samo na uh, povpraševanje na trgu dela, tudi na povpraševanje in zahteve družbe. Nova, na znanju zasnovana uh, ekonomija je tisto, kar potrebujemo. Uh, informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vse to je potrebno, če hočemo ustvarjati in ohranjati vzdržna delovna mesta. Ne smemo pozabiti, da izgubljamo danes delovna mesta v manj produktivnih sektorjih, v gradbeništvu, v turizmu in nekaterih drugih, recimo temu tradicionalnih eh, panogah. In te, kar zadeva njihov možni razvoj, imajo omejene možnosti. Leta 2020 bo 85 odstotkov delovnih mest v Evropi takšnih, da bodo zahtevale visoke kvalifikacije. Če človek ne bo imel kvalifikacij, enostavno ne bo mogel se osebno razvijati, pa tudi ne bo imel priložnosti za dobro zaposlitev. Tukaj gre za urgentno situacijo, bi rekel in prepričan sem, da so nove dodatne kvalifikacije, primerne kvalifikacije edini na pot eh, naprej. Ker zadeva mlade, brezposelnost mladih, resnično smo šokirani s pričo ogromnega števila brezposelnih mladih in mladih bi dodal, ki nimajo streznih kvalifikacij. Otroštvo, bi rekel, je tisto, v katerem moramo, ali mladostniška doba, ko moramo ustvarjati eh, možnosti za pridobivanje ključnih kompetenc. To je nekaj, kar je treba razvijati v šolah. Eh, gre za kvalifikacije in veščine, temeljne, ki jih je potrebno razvijati v šolah jeziki, jezikovna veščine, matematika in tako naprej. Vse to, kar je nujno potrebno za kasnejši razvoj odraslega človeka. To mislim, da ste mnogi med vami tudi v svojih pripombah in vprašanjih povdarili. Če govorimo o mobilnosti, kot je rekel gospod Fisas, tukaj je treba umirjen pristop obrati, po mojem mnenju. Politika, ki smo jo sprejeli maja lanskega leta, pomeni doseči hočemo večjo mobilnost. In prav je, da to povdarjate. Ampak sklepi, ki se nanašajo na modernizacijo in internacionalizacijo visokega šolstva, ki smo jih sprejeli maja, so nekaj, kar bi bilo treba resnično začeti izvajati v praksi. V ta proces mobilnosti je treba res vključiti ljudi. Vendar eh, ta proces mobilnosti mora zaobjeti vse, tudi raziskovalne inštitucije, raziskovalce. Komisija bo pripravila predlog za ustanovitev novega inštituta za pravčevanje eh, visokošolske mobilnosti med eh, pedagoškimi delovci. Ko sedimo tukaj in govorimo o prioritetih, načelih in tako naprej, drži, da so to prelepe uh, ideje, <laughs> ampak bistveno vprašanje je, kako jih bomo sedaj uh, prelili v resničnost. Če govorimo o odprti metodi koordinacije, ko govorimo o uh, vladi, upravljanju, vladanju na področju uh, izvrževanja in uh, uh, usposabljanja na evropski ravni, je resnično nujno zmanjšati osip med uh, mladimi uh, in povečevanje števila eh, diplomantov visokošolskih in eh, univerzitetnih inštitucij. Kadarkoli neko resolucijo sprememo na evropski ravni v zvezi s tem, je videti, kot da se s tem zadovoljimo, čež da smo opravili svoje delo. Pa temu ne sme biti tako, kajti prihodnost Evropske unije je odvisna od tega. Zato moramo pripraviti smernice za doseganje ciljev, ki smo si jih zadali v strategiji za Evropsko unijo leta 2020. No, Bolonja je predmet nenehnih razprav. Razprave so še vedno odprte, včasih morda polemične, ampak resnično je treba doseči večjo primerljivost sistemov, združljivost sistemov. Res je, nekaj raznolikosti še obstaja, ampak vseeno, če hočemo doseči mobilnost, moramo najti, ustvariti tudi neko skladnost sistem ocenjevanja, ki bo res eh, imel nekaj skupnega na eh, evropski ravni. To je seveda moč povezati z mobilnostjo vseh, ampak moram priznati, da v preteklosti morda tukaj nismo bili ne vem kako eh, uspešni pri nekaterih delih Bolonje. Vendar moramo bolje povezati v okviru Bolonje tudi uh, med seboj eh, organizacije študentov in zlasti organizacije eh, pedagoškega kadra. Tukaj se mi zdi, da nismo še dosegli glavnega cilja ali enega od glavnih ciljev. Drugače povedano, ta proces učenja tudi na napakah včasih moramo nadaljevati. Včasih je pri bolonji ravno izvajanje povzročilo težave. Potem v nekaterih državah članicah so stvari eh, drugače razumeli, čež da gre za proces, ki vodi k popolni harmonizaciji eh, pedagoškega procesa. No, Bolonija, ne smemo reči, je eh, doživela poraz v celoti. Je pa res, da smo nekaj ciljev, indikatorjev, ki smo si jih zastavili, dosegli in uresničili. Če pa vlagamo v izobraževanje, je seveda vedno potrebno evalvirati, oceniti rezultate napora, ki smo ga naredili v tem primeru, rezultate vloženih sredstev. Vem in zavedam se tega, da ne moremo biti zadovoljni z ravnijo kvalifikacij in ravni zlasti poklicnega usposabljanja. Mnoge države pa so se že lotile mm, neke fleksibilizacije tega sistema. Nekatere države, kot Nemčija, mislim, da je normalno, da povečujejo svoje izdatke za izobraževanje. V drugih državah, kjer so potrebne zelo velika krčenja proračunov, bodo doživele krčenje eh, sredstev namenjenih za izobraževanje in uh, usposabljanje. Ampak zdi se mi, da bi bilo treba namensko rezervirati v vsakem proračunu sredstva vsako leto za uh, izobraževanje in usposabljanje. Zahvaljujem se vam za vse te misli, predloge, vprašanja. Komisija mislim, da bo tudi morala razmisliti o skrbeh ki jih povzroča dejstvo, da imamo v Evropi premalo kvalificiranih ljudi za eh, vrsto delovnih mest, ki jih danes imamo ali ki jih hočemo ustvariti v prihodnosti. Ni pa to enostavna naloga, tudi ne za komisijo, glede na avtonomijo oziroma subsidijarnost na tem področju. Ampak pripričan sem, s politično voljo, če bomo delali skupaj in glede na velike izzive, s katerimi se danes soočamo in glede na to, da bodo posledice neinvestiranja v izobraževanje ogromne. Torej, prepričan sem zaradi tega, da če bomo združili sile, bomo lahko dosegli marsikaj. Ne vem, če je izobraževanje in usposabljanje prioriteta za vse, za nas, za špansko predsedstvo in za Španijo vsekakor je. Vem, da uh, mnogi menite v tem odboru, da bi to morala biti tudi prednostna naloga za vso Evropo. In ko se bomo odločali o proračunih, upam, da bomo te argumente tudi upoštevali. Hvala, to je bilo zelo pogumno povedano. Na to vas bomo spomnili, ne samo vas, temveč tudi vaše kolegice in kolege nekaj v zvezi z eh, odprto koordinacijo. To je neke vrste izhod iz subsidijarnosti. Ministri vsi vedo, da ne gre drugače, kot da sodelujejo med seboj. Ampak ker vedno se znova sklicujemo na subsidijarnost, na nek način ne moremo sodelovati med seboj. V tej odprti metodi koordinacije pa je parlament izključen. In kdo smo mi? Mi smo državljani uh, mi smo bolonski proces in če smo mi izključeni iz tega procesa in če ta zamisel bolonskega procesa, ki je šla skozi parlament, ne bodo uh, drugače zastavili v praksi, ne bo bolj uspešna. Mi v parlamentu, ko smo razpravljali o Boloniji, smo ogromno napako naprej in slabosti identificirali, pa nas dosti krat nihče ni poslušal. Torej nisem proti koordinaciji, ker vem vsaj nekaj. Da je škoda, da nas kot parlament izključujejo iz tega področja. Zato upam, da bodo tisti, ki vladajo, razmislili o tem, da je komisija v zadnjih petih letih tudi za našo pomočjo celo vrsto koristnih stvari predlagala in uresničila. No, ni nam treba kar slediti, ampak mislim, da moramo tukaj biti nekoliko bolj strogi. Govorili ste o nekaterih smernicah, gospod minister, in mislim, da ne bi bilo slabo, če bi se resnično podali na to pot. V imenu mnogih kolegic in kolegov se vam zahvaljujem, gospod minister, za delo eh, španskega predsedstva. Vam in vaši vladi želim veliko uspeha glede na zelo težke probleme, eh, s katerimi se v tej krizi soočate. Upamo, da boste s svojo angažiranostjo še v, eh, naprej pomagali naslednjim predsedstvom, ko gre za eh, izobraževanje, mladino in tako naprej. Gracias. Okay. Ah, du bist ja da. Gott sei Dank. Mach's kurz. Ganz kurz. Ich habe schon gehofft, du kommst nicht. So, can we... Ali lahko gremo naprej? Sedaj je zadnja točka, predzadnja. Zadnja točka. Osnutek proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil svet. Gospod Lökegard je poročevalec in prosim ga, da to temo na kratko predstavi, kajti o tem bomo še veliko krat govorili. Naj opozorim le na to, da imamo dva postopka. Najprej imamo nezakonodajalni postopek, o tem se bomo posvetovali v prvem delu, to je ena zgodba, o tem bomo tudi glasovali usporedno, s tem pa imamo posamezne predloge sprememb za proračun, odbora za proračun. To sta dve različni zadevi, ki pa usporedno potekata. In predloge sprememb lahko vložite do 23. julija, to je sreda ob 12. in uh, 2. septembra bomo o tem glasovali. Sedaj pa dajem besedo gospodu Loke Gardo. Čisto na kratko. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Bom poskušal in bom kratek. E, dovolite mi, da govorim dansko, ker je to kar tehnična vprašanja in ker je to prvič, da govorim o tem, bom govoril v danščini. Kot veste, smo decembra sprejeli novo pogodbo, Lizbonsko pogodbo, ki predvideva novi proračunski postopek. In svet ima sedaj drugačne pristojnosti. In eh, nam se zdi, da je kar težko včasih ujeti takt s svetom. Na, odbor za proračun poskuša veliko krat ugotoviti, kakšni so različni odhodki, sedaj smo v gospodarski krizi, zato so stvari še toliko težje. Svet poskuša eh, sicer zniževati sredstva in eh, imajo prav v določeni meri. Tudi za naš odbor so bila predlagana določena znižanja sredstev in vendar pa imamo v našem odboru določeno tradicijo. Smo solidarni blok in se bomo še naprej borili za naše interese, kar pomeni, da potrebujemo vsaj toliko sredstev, da bomo lahko svoje cilje dosegli. E, in to pomeni, da moramo imeti vsaj toliko denarja, kot smo ga imeli v preteklosti, če že ne bomo mogli dobiti več. 17. junija so države članice sprejele strategijo 2020 in tam je cilj na področju izobraževanja zelo jasen. Mi želimo tudi delovati v skladu s strategijo. Če preberete predlog komisije, boste videli, da strategija ni prioriteta. Vendar pa komisija ne predlaga nobenega zvišanja sredstev za izobraževanje. Lahko si pogledate predlog za obdobje sedmih let in seveda to ni sprejemljivo, zato moramo ustrajati na tem, da se zagotovi več za izobraževanje. Zato moramo oblikovati določene predloge. V takšne mnenjo, kot je more, ne morem eh, napisati eh, daljšega mnenja kot 1700 eh, črk in zato zelo težko povem vse, kar bi želel povedati v zvezi s tem v tako kratkem mnenju. Vseeno pa poskušamo komisiji, pardon, proračunskemu odboru poslati zelo jasen signal in želimo podariti, kako pomembno je izobraževanje za naš odbor imamo tudi že določen rok za vložitev predlogov sprememb, to bo julija. Mogoče se bomo lahko srečati, srečali avgusta z poročevalci v senci. Potem je tu mladina in mobilnost. To je velika prednostna naloga v proračunu za naslednje leto. In kot odbor za kulturo moramo narediti vse, da se izognemo vsem kontradikcijam. Kajti, eh, če sami si ne bomo znali pomagati, ne vem, kdo nam bo lahko pomagal. Vse moramo narediti, da bomo stvari spravili naprej. In kot sem povedal, moje mnenje ne sebuje, ne vem, kakšnih predlogov, ampak moramo narediti vse, da bo svet prisluhnil našim predlogom glede na to, kako pomembna je mladina v strategiji 2020. Po, po, druge pobude so tudi zelo pomembne. Imamo nekaj programov za e, mladino, zato potrebujemo tudi več sredstev za te različne programe. To je Erasmus, to je Marie Curie program. E, ki je tudi zelo, zelo pomembna zlasti za raziskovalce v Evropi in za to, da lahko moderniziramo Evropske univerze. Erasmus je že pokazal, da je to uspešen program in zelo, zelo pomembno je, da uh, se prizna tudi kvalifikacije. In zato moramo dobiti eh, vse, vse eh, vsa tista sredstva, ki so bila predvidena. Tu je še biznis dialog, tudi to se, torej eh, biznis dialog z, z univerzami, tudi to se mi zdi pomembno. Ravno tako moramo v okviru programa Marie Curie poskušati doseči več investicij za izobraževanje, za usposabljanje, za visoke tehnologije. Potem je tu še Digitalizacija. Verjetno ne boste presenečeni, če vam povem, da so tudi komunikacije zelo pomembno in odbor za proračun ni eh, ustrezno upošteval tega elementa. Več denarja moramo imeti ravno za eh, komunikacijo v obdobju krize. Potem so še druge zanimive stvari, recimo seminarje za novinarje. Ravno tako predlagamo še nekaj eh, predlogov sprememb v zvezi s tem. Moramo tudi izboljšati koordinacijo dejavnosti eh, med odbori in v svojem poročilu govorim tudi o tem. Informatizacija eh, je zelo pomembna, potem je eh, potrebno več narediti v zvezi z informiranostjo potrošnikov. Projekt oziroma pilotni projekt je tudi že bil predviden in veselim se že dela s poročevalci v Senci. Imeli bomo sestanek eh, v Štrasburgu na naslednjem sedanju s poročevalci v Senci. Hvala lepa, kolega Lokegard. Ivo. Hadlik, dank, eh, eh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Doris. Čisto na kratko naj se odzovem v imenu naše skupine, skupine ELS. Jaz sem poročevalec v Senci za Eh, odbor za proračun. Najprej naj vas spomnim, marca je Evropski parlament sprejel rezolucijo v zvezi s proračunom za leto 2011. Spomnimo se te rezolucije. V tej rezoluciji so omenjeni eh, vsi eh, ukrepi, vse dejavnosti za mlade na področju kulture in drugje, Erasmus, Mundus in tako naprej. In Evropa državljanov je tudi omenjena. Sedaj pa vidimo, da je proračun eh, zmanjšal od 30 milijonov na 20 milijonov. Zakaj? Kajti to je absolutna prioriteta za Evropski parlament. Zato bomo v zvezi z resolucijo iz marca izrazili Eh, svoje pomisleke. Eh, druga stvar. Eh, predlog proračuna je bil predvsej zapleten. V osnotku poročila kolega piše, da kljub visoki ravni izvajanja proračunskih postavk iz razdelka 15 Eh, eh, ugotavljamo, da je prišlo do izvržbe v 100 odstotkih. Eh, osnutek proračuna za leto 2011 pa je nižji in to se mi zdi kontradiktorno. Po eni strani 100% na izvršitev dejavnosti, po drugi strani zmanjšanje. In zato vas želim upozoriti posebej na te pripombe poročevalca. In To je tudi tisto vprašanje, ki ga bomo vključili v naše mnenje. Potem še nekaj pripomp. V zvezi z našimi pristojnostmi na področju športa, tudi tu nas stvari zelo skrbijo. Program o športu naj bi eh, zagledal luč leta 2012, ampak kaj vidimo, zmanjšal se je. Eh, proračun iz 3 milijonov na milijon je padla ta številka, kar pomeni, da nam ne ostaja skoraj nič in to je popolnoma nesprejemljivo. Ta, to znižanje se mi zdi čisto nerazumljivo. Potem je tu še eno vprašanje, v bistvu gre za podrobnost, ki je še kar pomembna. To je v vašem poročilu. Gospod Eh, Leke Garde, imam čisto konkretno vprašanje, ki je v bistvu namenjeno nam vsem. Predlaga se znižanje eh, tudi ovojnice za medije in informiranje. 6 milijonov lani, manj kot 5 milijonov letos. Vsi vemo, da moramo tudi na tem področju vložiti dodačne, eh, dodatne napore. Hvala lepa gospod Porečevac. No, nihče več ne prosi za besedo, sama bom podala dva komentarja. Gospod Lokegard, proračunska linija eh, mladina v gibanju ne obstaja, to smo preprečili, to idejo najdete pri mladih, pri vseživljenjskem učenju. Ni pa samostojne proračunske uh, linije torej, um, s tem imenom potem. Kar pa zadeva šport, je stvar prav smešna, imamo manj, kot smo imeli, tega ne razumemo več in pripravljalni ukrepi morajo biti izvedeni. Mislim, da ni treba, da imamo več za medije. Ne gre za to, koliko denarja zapravimo, ampak na kakšen način mi podpiramo medije in kako lahko to izboljšamo. Ne gre za to, da jim moramo dati več denarja, kajti internet imamo, vse imamo, le priti moramo do ljudi na različne načine, ne gre pa za to, da bi dajali več denarja. Bolje, da to usmerimo v druge dejavnosti. Sidonija Elžbeta Jendžejevska je zelo dobra kolegica in je za to pristojna. Mislim, da ji moramo še pomagati za to, da bo nadaljevala svojim delom v tem stilu. Imamo programe, ki sedaj potekajo, sedem let je trajanje teh programov, tukaj ne moremo ničesar skrajšati in mislim, da je dobro, da si to pogledamo in si pogledati, kje smo lahko ustvarjalni in ki lahko denar preusmerimo na tista področja, kjer se potrebuje več denarja kot 100 odstotkov. In to je tako pri izobraževanju kot pri mladih. Partnerstva mest, na primer. Že pred nekaj leti so želeli um, zmanjšati proračun za to pobudo, vendar smo se borili z vsemi močmi proti temu in tudi tokrat uh, bomo to preprečili. Želi še kdo besedo? Komisija, seveda. Komisija, želite besedo? Ne? Da, ok. Okay. <laughs> Uh, Samo kratka pripomba v zvezi z DGEAT. Nekaj programov je, kot so komunikacije in državljanstvo, potem šport je bil večkrat omenjen. Če si boste pogledali predlog proračuna komisije, je področje pripravljalnih dejavnosti za šport edino področje, kjer je komisija določila znesek za leto 2011. Druge je pa eh, znesek odprt, tako da, bodo, eh, da bo proračunski organ lahko kaj sprejel. Torej, komisija je tu zadovoljna s tem vašim pristopom. Če se spomnite, je lani komisija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 nisem čisto prepričan, odkot izhaja ta razlika med eh, Evropskim parlamentom in komisijo. Kaj ti mi imamo nove pristojnosti po Lizbonski pogodbi in meni se zdi neumno, da se zneski tako zmanjšujejo. Saj ni samo Evropski parlament, ki bi se moral tu truditi. Bomo poskušali sicer, bomo podarjali, kako pomemben je šport, ampak komisija bi se morala tudi zavedati pomena športa. Tukaj gre za nove pristojnosti tudi komisije. In zato bi bilo dobro, da komisija predloži nekaj eh, zadostnega, kar zadeva šport. Hvala lepa. Hvala, naj opozorim na to, da smo že izbrali pripravljalne ukrepe in smo tudi komisijo spodbudili, da poda komentarje in to bomo uradno vložili kot predloge, eh, predloge sprememb k temu poročilu kolega Lokegarda. Tisti, ki menijo, da je zadeva že zaključena, ne gre za to, vendar smo želeli vedeti, kaj komisija misli o tem. No, videli smo v Južni Afriki, kaj vse se da narediti na področju nogometa, predvsem z otroki. To so res čudovite stvari. Morda bi res lahko zvišali proračun namenjen športu. Torej, še enkrat, vsi ti podljotni projekti, ki ste jih že uh, imenovali in o njih govorili, vse to moramo še enkrat vložiti kot predlog sprememb. Torej, 23. julij je rok za vlogo predlogov sprememb, septembra pa bomo po tem poletnem a, eh, premoru o tem glasovali in stvar zaključili. Hvala, sedaj moram hitro v Mainz. Veseli me, da smo hitro zaključili s to razpravo. Vsem želim srečno. Povod sedaj pa še gospa Hannibal. Sorry, Se opravičujem, vem, da vsi želimo domov ampak imam samo nekaj točk v zvezi z sklepi koordinatorjev. Na strani 2, točka 3. E, evropsko sodelovanje pri poklicnem e, in e, poslovnem sposabljanju. Tega ni tukaj v zapisniku. To bi želela, da se omenja. Potem naslednja stran, stran 3. Eh, nova poročila na lastno pobudo, drugo poročilo, vlogo novih kulturnih medijev in nova eh, zunanja politika. Iz angliškega prevoda razumem to takole. Na to so, posliš, po, eh, to so poslušali tudi moji angliški kolegi in se strinjajo z mano. Vi ste menili, da bomo mi to prevzeli. Sedaj pa vidimo, da to dobiva skupina ALDE. Mi smo pa mislili, da bomo mi kot ELS in mislim, da se nismo tako dogovorili na sestanku koordinatorjev. Prva stvar je bila napaka, to bomo pripravili, eh, popravili. Druga stvar, to pa je bilo pravilno. Videla sem prošnjo, ki jo je dal Alde in sem bila zelo vesela, da so jo res oddali. Če oni ne bi tega storili, bi sama to storila. Vendar nisem jaz tista, ki bi rada pripravila poročilo, vendar moram pripraviti možnosti za kolege. Sama sem imela to za misel in včeraj smo imeli okroglo mizo. Zdelo se mi je, da je pomembno, da v tem trenutku govorimo o tej zonani službi, službi za zonanjo politiko in oblikovanju te službe, vendar še vedno danes govorimo o vprašanjih povezanih s kulturo. Zdaj pa je ta trenutek, ko bo vse že na mestu, lahko pozabimo na razpravo. Rajše bi to dala komu drugemu, vendar smo dobili prošnjo z njihove strani in zato moramo to upoštevati in gospa Šalke je pripravila ta predlog, zato sem ji to zadevo dodelila. Vem, da je poročilo pomembno. Potem pa sem izredno rekla, zdaj pa imajo liberalci dovolj tudi druge politične skupine lahko pridejo na dan z dobrimi idejami in zato sem izredno in prijazno um, rekla to, kar sem rekla. In vsak seveda lahko izrazi svoje ideje, svojo modrost in to bomo upoštevali. tam pri, na drugi strani bomo to popravili ali sedaj eh, spremete zapisnik o sestanku koordinatorjev. Vidim, da po točko razno. Ali je kaj po točko razno? Morda bi bilo bolj enostavno, če bi. Um, zanima me v zvezi z naslednjim sestankem, ali potrebujemo tisti popodanski del ali imamo toliko vprašanj za obravnavati, no bova potem to razjasnili. Če ne bomo imeli dovolj materijala za tako dolgo zasedanje, ga bomo seveda skrajšali. Vendar um, bo to možno samo, če si bomo že prej potrudili in že prej sodelovali. Torej, datum naslednje seje 13. juli, 14. juli, morda bo popoldan, drugi dan morda ne, bomo videli. No, potem bo pa že priložnost za počitnice. Hvala tudi tolmačem in do naslednjič.